glasov. colleagues. Dragi kolegi, prosim, če nam omogočite, da obravnavamo še obrazložitve glasov. Prosim, da tiho zapustite dvorano. And orderly.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 Na začetku bi kolega rad spomnil, da lahko obrazložitev glasov pošljete tudi v pisni obliki. Petdeset kolegov želi zdaj spregovoriti, tako da vas prosim, da se držite vsak svoje minute. Prvi bo besedo dobil gospod Pospišil. Eno minuto imate, gospod. Sedo, eh, děkuji pěkně. Já u tohoto bodu. Hvala, predsedujoči. Eh, tukaj gre za e-klic in rad bi na glas povedal, da sploh nisem mogel glasovati, kajti moje, moja kartica ni delovala. Eh, to obveznost bom izpolnil kasneje. Sam bi glasoval proti v imenu skupine Alde. Eh, podpiram idejo e-klica, nisem eh, pa mogel glasovati, ker moja kartica ni delovala. Doamna Borzan Biljana, pentru un minut. Gospa Borzan Biljana, eno minuto. Doamna Borza Biljana biljana borzan markus un gospe ni v dvorani tako da besedo dobi markus piper Doamna Mlinar Angelica. Gospa Angelica Mlinar. Ena minuta. Änderungsantrag predlog spremembe v zvezi z gumbom on-off sem tudi jaz predlagala in sem glasovala za. E, tudi jaz sem za večjo varnost v prometu, vendar mi moramo skrbeti za to, da ne bomo e, pri vsaki e, uredbi se odpovedali svobodi. Pri shranjevanju podatkov zaradi terorizma gre tudi pri ecolu pravzaprav za podoben problem eh, in sicer imamo steklenega človeka. Sistem ecol naj bi pravzaprav eh, omogočil hitro pomoč v primeru nesreč. Tako kot mnogi drugi se tudi jaz eh, bojim, da bo sistem v avtomobilu spremljal lokacijo, način vožnje in vplival na zasebnost. Če slišim eh, argument da gre za speči sistem kjer se vse briše pri meni zazvoni alarm e, tudi speči tiger je tiger in e, vidimo vsak dan kako ravnajo z našimi podatki zakaj državljanom nočejo dati e, možnosti da ta sistem sami vklopijo oziroma izklopijo tega ne razumem Domnul Pizzula, Tonina, un gospod eh, tonino picula za eno minuto gotovo trideset. 30 tisoč eh, ljudi vsako leto umre v nesrečah na evropskih eh, cestah eh, in še veliko večje število ranjenih. In tu moramo seveda ukrepati. Ekol lahko zmanjša te tragične številke, saj bo prišlo do sprožitve klica v pomoč. In vsaka sekunda, ki jo pridobi reševalec lahko poveča možnosti za reševanje eh, ponesrečenca. Eh, torej, dovolj je časa za uvedbo e-kola in eh, to povsem podpiram. Čestitam tudi poročevalki, ki že dva mandata obravnava to temo. Na evropskem trgu, kjer imamo klicno številko ena ena dva potrebujemo tudi enoten sistem eh, nudenja pomoči in reševanja na ta način lahko rešimo življenja gospod momčil nekov za eno minuto eh, gospod predsedujoči najlepša hvala čestitam poročevalki za rezultat, ki ga je dosegla v zvezi z eklicem. Evropska komisija bi morala zagotoviti, da bodo ljudje dobro informirani o eklicu. To bi lahko uvedli v eh, številna vozila tudi pred letom 2018. Evropska unija je zaskrbljena eh, za varnost državljanov in zato mislim, da bi Evropska komisija morala delati eh, nujno na ukrepih za uvajanje sistema iklica. E ta storitev bi morala biti zaston in zlahka dostopna vsem evropskim državljanom in to kar čim prej. Več kot 20 tisoč eh, ljudi umre na cestah EU vsako leto ali naj eh, čakamo še nekaj let, eh, da bomo obvezno uvedli to storitev. Vsako življenje, izgubljeno življenje je preveč. Gospod Marija, se eno minuto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 Mm, še naprej bo ta eklic deloval eh, tudi kljub volji voznika in eh, treba je zapolniti vrzeli eh, za zaščito zasebnih podatkov. Zasebne podatke se potem hrani kar nekaj časa in ti podatki so na razpolago zasebnim agencijam. Eklic bi lahko dobro uporabljali tudi eh, pri velikem bratu, ki želi nadzorovati našo zasebnost. Hvala, gospod Polčak, eh, za eno minuto. Hvala. Na začetku govora želim čestitati poročevalki. Istočasno pa želim povedati, da nisem mogel glasovati glede nekega predloga spremembe, ker moja kartica ni delovala. Tega prej nisem eh, vedel, nisem vedel tega preden sem se prijavil za obrazložitev glasu. Pri podpori temu sistemu imam določene skrbi. Veliko je bilo povedanega o hrambi podatkov. glede eh, tega sistema želim povedati, da vsak sistem, ki določen čas hrani podatke, lahko eh, privede do zlorabe. Tehnološki napredek je zelo hiter, tako da včasih ne moremo predvideti, ali se sistem lahko zlorabi ali ne. Želim si sistema, ki bi ga bilo možno avtomatično izključiti. Varstvo podatkov. Eh, mora tudi biti upoštevano. Hvala, gospa Harkin. Sama sem podprla predlog spremembe ALDE eh, v zvezi z eklicem. Eh, skušali smo uravnotežiti koristi za družbo z individualnimi pravicami. Ščititi moramo podatke posameznikov, ampak pokazati moramo tudi, kako lahko taki podatki rešijo življenja ob kakšni hudi nesreči. To tudi prihrani denar in olajša delo reševalcem. Podprla sem predlog spremembe. Eh, in sicer eh, proizvajalci eh, morajo zagotoviti, da se lahko uporabniki, da lahko uporabniki ročno izklopijo storitev e-klic. Mislim, da bi s tem zagotovili ravnotežje med zasebnimi podatki in pa možnostjo reševanja življenj. Ne moremo imeti sledljivosti takih vozil z e-klicem pred nesrečo, podatke pa se tudi um, briše in takih podatkov brez uh, soglasja ne smejo potem posredovati naprej tretjim stranim. Upam, da bomo zagotovili uh, vso to ustrezno uh, zaščito. Hvala, gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to dober eh, dan za varnost državljanov Evropske unije. S sistemom Eklic e-call dopolnjujemo svojo strategijo. Do sedaj smo imeli eh, skupno številko za klic v sili, sedaj pa sistem e-call in pomembno je, da se to instalira v vsakem vozilu in da se avtomatsko sproži v sili. Nekateri pač eh, so kritični eh, glede tega, vendar te moramo vprašati, kaj, ko je več avtomo, eh, oseb v avtomobilu, kdo potem prevzame odgovornost za vklop oziroma izklop tega sistema. Torej tega, te odgovornosti ne želim prevzeti in zaradi tega pač sem vesel, da je parlament podprl to rešitev. Gospod Keli, za eno minuto. Hvala. Eh, glasoval sem tako kot moja skupina glede eh, tega priporočila in eh, taka priporočila pozdravljam. Pogosto prihaja do nesreč, 28 tisoč ljudi umre, milijon in pol je ranjenih vsako leto in to stane 130 milijard na leto. To so grozljive številke. V moji državi je ogromno ljudi umrlo na cestah in do dve leti zapored je bila številka že zelo visoka. Mislim, da moramo pozdraviti vsak ukrep, ki bi zmanjšal število žrtev in eh, storitev e-klic bo to vsekakor zagotovila. Verjamemo, da bo eh, dostop do prizorišča nesreče vsaj za 40 odstotkov hitrejši in to bo zelo pomagalo pri reševanju. Eh, spoštovana gospa eh, sehnalov mi smo v parlamentu že dolgo in vemo kako je to. Eh, velik del te 12-letne poti uh, hodili skupaj. Uh, Ekol je naš dojenček. Uh, hvala lepa, da vas niso uh, zamotili tisti, ki imajo pomisleke. Uh, Ekol, ki temelji na številki 112, uh, bo čez nekaj let samo umevnost v osebnih uh, uh, vozilih eh, in gospodarskih vozilih. Eh, želim si, da bi tudi motor, eh, motorji, avtobusi in podobno imeli tak sistem. Do tedaj bomo morali še storiti majhen korak. Kdor pravzaprav je nesrečen zaradi števila žrtev, je moral danes podpreti ikol. Domnul Pospišil. Hvala lepa. Sedaj pa eh, dobi eh, gospod Pospešil besedo v zvezi s poročilom Torvalc. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Bil sem za direktivo o kakovosti goriva in direktivo o energiji iz obnoljivih verov, zaradi tega, ker menim, in to je tudi pokazala razprava, da za prihodnost potrebujemo več podpore o naprednih gorivih eh, in mi moramo zmanjšati eh, podporo gorivu, ki eh, nima ekološke koristi tudi zaradi težavnosti proizvodnje. Torej, mi smo tu dobili dobro poročilo in tu lahko pravzaprav eh, dodam, da smo imeli tudi podobno razpravo v češkem parlamentu, kjer se govori o tem, kako najbolje podpirati eh, obnovljive eh, vire energije. Žal mi je, eh, da se na češkem eh, ta sektor ne podpira na isti način kot tukaj. Torej, upam, da bo to danes spodbuda tudi za češki parlament, ko gre za podporo naprednih goril. Hvala lepa. Gospod Jakl, torej nisem hotel podpreti eh, birokratske rešitve. Eh, naši prijatelji, ekologi eh, so hoteli pravzaprav ustaviti vse uporabe dosedanjih goril. Hoteli so pravzaprav tudi še naprej ogrožati naprimer gozdove zaradi biogoriv. E, torej dobro je, da Smisija in e, drugi še enkrat pregledati e, poročilo in mi smo pravzaprav skupaj pregledali, kako je z biogorivi, ohranili smo veliko delovnih mest pri biogorivih prve generacije smo se veliko naučili in naredili prehod k naprednim biogorivom. Hvala lepa, gospod Polčak, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, kar zadeva eh, to glasovanje, s katerim želimo spremeniti prvotno direktivo iz leta 2009. Eh, torej, eh, želim povedati, da je to glasovanje bilo zame zelo težavno. To je prva stvar. Nisem podpornik eh, biogoriv, ki bi jih pravzaprav označili kot konvencionalna goriva. In treba je upoštevati tudi učinke na uporabo zemlišč ta predlog eh, se odmika od eh, prvega eh, cilja in to je zelo pomembno tudi za našo dediščino, za naslednje generacije in za uporabo zemljišč. V prihodnje potrebujemo seveda ambiciozne cilje, ne smemo pa nekritično gledati na naše odločitve in učinke za bodoče generacije. Hvala lepa govori gospa Harken, torej jaz sem podprla eh, ta predlog, ki pa seveda ni idealen, predstavlja pa napredek. Eh, tu se lotevamo eh, negativnih učinkov podpore biogoriv in mi ugotavljamo pa tudi, da se z biogorivi prihrani marsikaj pri toplogrednih plinih. Tu smo uh, sicer dosegli uh, kompromis in zmanjšanje biogoriv uh, za prve generacije bo znašalo sedem odstotkov in komisija bo še enkrat upoštevala faktorje emisije in bo imela tudi maksimalne vrednosti. Uh, Eh, opredeljene v prihodnosti. Torej, mi smo imeli tu določili sedem odstotno zgornjo eh, mejo, to ni tako ambiciozno, kot smo želeli, vendar je kljub samo napredek. Gospod Jar, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Problem so seveda tudi uvozi, ki temelijo na nekonkurenčni proizvodnji. Mi uh, biogoriv ne smemo uh, takoj nehati podpirati, torej dogovorili smo se za sedemodstotno uh, zgornjo vrednost, določeni so še emisijski cilji in 5,5 odstotka biogoriv ne prihaja iz druge ali pa tretje generacije. Še dve želji imam in mi se moramo ukvarjati tudi s tem, uh, kako je možno izkoriščati tudi inteligentno rabo zemljišče in mi se moramo seveda tudi ukvarjati z obdobjem po letu 2020. Gospodarstvo potrebuje investicije v ta sektor in tudi družba. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Petir za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat sem v tej dvorani povedala, da želim, da bi eh, Evropa ostala eh, eh, na prvem mestu, ko gre za moderne tehnologije. Vesela sem, da živim v družbi, ki se zaveda nevarnosti onesnaževanja. In uh, vesela sem, uh, da živim v družbi, ki izpolnjuje obljube. Eh, pomislimo na sestanek v Parizu. Eh, ta dokument podpira prizadevanja, ki jih eh, uresničujemo skupaj in mi seveda od nekaterih zahtevamo odpovedovanje zaradi tega, da bi dosegli skupni cilj. Kdo bo čutil te cilje? Industrija in naši državljani. Stvari morajo biti jasni, treba je seveda zagotoviti večje finančne eh, naložbe in nova delovna mesta. Eh, hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Kelly. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, še enkrat sem eh, glasoval v skladu s svojo skupino. Gospa Harken je zelo dobro povzela ta predlog, predstavila je prednosti te zgornje meje za biogoriva, faktorja ILOC in vse to je seveda zelo pomembno. Potrebna je pravna varnost za in, na, vlagatelje in pomembne so naložbe v napredna biogoriva v prihodnosti. Eh, eh, komisar Kanjete je seveda podpiral celoten eh, koncept, biogoriva igrajo pomembno vlogo in mislim, da je to zelo spodbudno. Pomembno je, da imamo za prihodnost pravno varnost. Glasoval sem. Eh, Eh, za ta predlog in upam, da bo ta predlog eh, uspešen v prihodnosti. Eh, sedaj prehajamo k poročilu Auken. Tu gre za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk. Gospod Pospišil, za eno minuto. Okleval sem, kako naj bi glasoval pri tej točki, kajti tu gre za vprašanje, kako naj bi to reševali na ravni Evropske unije. Gre za vprašanje, ali ne bi to morali bolj upoštevati načelo subsidijarnosti. Priznavam pa seveda eh, dejstvo, da je to zelo koristen cilj in eh, v končni fazi sem podprl to rešitev ki je ugodna za države članice, ki bodo lahko spremale lastne ukrepe in ki bodo pač eh, odločale, kako zmanjšati porabo teh vrečk. Uh, Eh, bolje je v primerjavi z prvotnim predlogom, ki eh, je predvideval od držav članic, da zaračunajo eh, te vrečke. Mislim, da tega državam članicam ne moremo usiliti, mi lahko samo nakažemo cilje, ki jih morajo doseči države članice. To je dobra rešitev za države članice in zaradi tega sem tudi podprl ta predlog. Hvala lepa, gospod Bogovič, za eno minuto sam podpiram eh, takšno poročilo kajti plastične vrečke ki jih imamo na milijone v evropi so res velik onesnaževalec okolja. Eh, všeč mi je to da je ukrep gre v to smer da lahko države po principu subsidiarnosti same odločajo na kakšen način bodo eh, vrečke zmanjšale v obtoku imajo pa s strani evropske evrope jasno postavljene cilje mejne za leto dva tisoč devetnajst in pa tudi za leto. dva tisoč petindvajset eh, podpiram eh, zagotovo v kolikor bo ti mejni cilji ne bodo doseženi bo lahko tudi evropski parlament evropska komisija postregla po kakšnem ostrejšem ukrepu v tem trenutku pa mislim da takšen ukrep za države same zberejo pot kako zmanjšati število plastičnih vrečk pravilen sedaj pa gospod nekov za eno minuto hvala lepa gospod eh, predsednik podprl sem eh, ta predlog kajti zaščita okolja je odločilnega pomena za naše zdravje mi smo zelo ogroženi zaradi naših emisij stakleničkih plinov zaščita okolja je odločilnega pomena za naše zdravje mi smo zelo zaskrbljeni eh, da je toliko eh, teh eh, plastičnih vrečk v okolju. Eh, mislim, da dodatne sankcije in plačila niso primerna. Živimo v krizi, to je površinsko morda dobro, vendar eh, to bi imelo tudi nek ekonomski in socialni učinek, ki ga ne smemo zanemariti. ne smemo ne uvajati nerealistično visokih cen za potrošnike. Eh, pa tudi ne pozabimo, eh, če ne bomo več proizvajali teh eh, vrečk, da bo to vplivalo seveda tudi na delavce v tem sektorju. Mi moramo mm, imeti to stalno v mislih. Eh, hvala lepa, sedaj pa gospa Harkin za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da smo se danes v parlamentu odzvali na skrbi evropskih državljanov. Eh, evropski barometer je pokazal, da je 92 odstotkov državljanov zaskrbljenih glede tega. In prosili so, da se zmanjšajo te vrečke za enkratno uporabo. In in eh, tu sem eh, se jaz eh, zauzemala stalno. Torej, za 90 odstotkov smo lahko zmanjšali pri nas, naprimer, uporabo teh vrečk s tem, da jih zaračunavamo. 22 centov na vrečko zaračunavamo, to je zelo veliko. In ljudje začnejo razmišljati. In v devetdesetih odstotkih primerov eh, bodo pač eh, ponovno uporabili te plačane vrečke ali uporabili eh, vrečke, ki jih lahko reciklirajo. Eh, tu lahko države članice eh, ali eh, izboljšajo kompostiranje ali pa imajo pač eh, cilje glede zmanjšanja količine teh vrečka ali pa kombinacije. Eh, hvala lepa, gospa Petir za eno minuto. To je zadnji eh, korak sprejemanja te direktive, s katerim eh, želimo razrešiti ta problem. Te vrečke dosti krat končajo v morju ali pa na ravi eh, in se ne odstranijo primerno. Velika količina plastičnih vrečk v Evropske uniji nas ogroža in vrečke za enkratno uporabo so primer velikega onesnaževanja okolja. Kompromis eh, v tej direktivi upošteva pravzaprav navade naših eh, potrošnikov eh, proizvajalcev teh vrečk in seveda okolja, ki ne prenese dodatnih obremenitev. In zelo pomembno je, da imamo pravzaprav tudi definicijo zelo majhnih vrečk, 10 do 15 mikronov velikih Eh, in eh, države morajo sprejeti ukrepe za zmanjšanje proizvodnje eh, teh plastičnih vrečk, lahko pa same izbirajo način, kako bodo to dosegle. Hvala lepa, gospod Kelly, za eno minuto. Gospod predsednik, ponovno sem glasoval v skladu s svojo skupino in zelo vesel sem, Eh, da je velik del eh, poslancev glasoval eh, za ta predlog. To pomeni, da se zavedamo problema. Pomembno je, da imamo cilje, da so ti cilji realistični in da jih lahko dosežemo. Ko morajo ljudje plačati za nekaj, potem seveda razmislijo, kako bodo s tem. eh, imamo države, eh, eh, kjer se porabijo samo štiri plastične vreče na leto. Eh, kot je povedala gospa Harkin, so pri nas uvedli eh, pristojbino eh, za to plastično vrečko v letu 2002 in eh, Eh, tu so potem zmanjšali število vreč s 380 na 21 vreč na eh, osebo. Na ta način eh, ščitimo okolje. Hvala lepa, gospa Maletič. Jaz sem podprla ta predlog zaradi tega, ker so upoštevali tudi stališče malih proizvajalcev, kjer vrečke. E, so definirane e, zelo lahke vrečke, e, tako da so to vrečke, ki imajo manj kot 15 mikronov bolje bi bilo seveda če bi imeli ustrezen sistem zbiranja in reciklaže teh vrečk vendar ta dogovor ni bil sprejet in eh, direktiva predvideva nek kompromis s katerim sem se tudi jaz strinjala in države članice imajo dve možnosti ali eh, eh letno omejeno proizvodnjo plastičnih vrečk na osebo ali pa zaračunavanje eh, teh vrečk po letu 2018 pri čemer se izzamejo zelo lahke vrečke, ki eh, so eh, pod 15 mikronov. Na ta način se bo zmanjšal negativni učinek na okolje in zaradi tega sem to z veseljem podprla. Eh, hvala lepa. Sedaj pa še gospa Šojdrova za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi razložila, zakaj nisem Eh, glasovala proti tej eh, direktivi. Torej ta se eh, za ta zadeva pravzaprav samo nekatere plastične vrečke, ki vplivajo na naše okolje. To so uh, tiste vrečke, ki imajo 15 do 50 mikronov, ta direktiva pa državam članicam ne pove, kaj naj storijo. E, ponuja jim izbiro, kako bodo zmanjšale e, porabo teh vrečk ali z plačili ali kakorkoli že. Pomembno je pa tudi vedeti, da je treba ustrezno označiti vrečke, ki jih lahko kompostiramo in iskreno povedano mislim, da bi se Evropska unija morala bolj osredotočiti na stvari, ki jim eh, država eh, članica ni kos in eh, to področje je tako, zato sem glasovala za. Hvala lepa, sedaj pa poročilo Farija, emisije oglikovega dioksida iz pomorskega prometa. Najprej dobi besedo gospa Harkin, minuta. Hvala lepa. Predsedojoči, to je dober predlog. Tukaj je Evropska unija vodilna. Želimo si mednarodnega sporozuma za enake pogoje za vse. 4 odstotke vseh toplogrednih plinov prihaja iz pomorskega prometa in ta odstotek se bo še povišal. Pomorski sektor je edino področje, kjer še ni zakonodaje, kar se tiče zniževanja emisij CO2. Zato je čas ukrepati. Potrebujemo nadnacionalni okvir, to je naš cilj, vendar pa začeti moramo in to je začetek. Vsa plovila v evropskih pristaniščih bodo morala preverjati emisije CO2. Kar se tiče vplutja v pristanišče, izplutja in plutja med pristanišči. Morali bodo poročati. Tudi druge podatki bodo potrebni, naprimer podatki, kar se tiče energetske učinkovitosti ladi. Zelo pomembno je, da lahko ta predlog izvedemo brez dodatnih velikih stroškov. Hvala lepa. Kelly, Hvala lepa, gospod Kelly, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo sem vesel, da je to priporočilo bilo sprejeto in da bomo sedaj storili nekaj, kar se tiče emisij CO2 iz pomorskega prometa. To je potrebno storiti sedaj, kajti kot je bilo rečeno že zjutraj in imel sem priložnost spregovoriti o razpravi, do 4 odstotke emisij CO2 prihaja iz pomorskega prometa in tukaj moramo nujno ukrepati. Še prav posebno v prihodnje bomo lahko nadzorovali ladje, ki bodo priplule v pristanišča. Potem pa bomo lahko pripravili politiko in okrepe tudi na mednarodni ravni, ki bodo ublažili to težavo globalno gledano. To je korak naprej, kaže pa, da sta parlament in Evropa sposobna delovati za svoje državljane. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Valensa. Besedo dobi gospa Harkin, minuta. Mislim, da poročilo Valenca, kar se tiče priporočila za večletni načrt za stareže Trske, Skleda in Papalino v Balckem morju, je korak naprej. V zadnjem mandatu je Evropski parlament bil odgovoren za izboljšano skupno ribiško politiko. Naj omenim kolego Krisa Davisa, ki ga ni več med nami, za znatno vlogo, ki jo je odigral pri izboljšanju skupne ribiške politike. Sedaj pa mislim, da je naša vloga v tem parlamentu, da zagotovimo učinkovito izvajanje reform, glede katerih smo se dogovorili. Še prav posebno vesela sem, da je predlog SMB 30 bil sprejet. Upoštevati moramo najnovejša znanstvena dognanja, to je zapisano v tem. Prav tako pa se strinjam kar se tiče umedljivosti rib, to je sedaj kalibrirano drugače in to je umedljivost rib, ki je dosledna eh, z največjim donosom. Dva predloga sprememb sta bila s tesno večino zavrnjena, to je škoda. To bi tudi pomagalo uh, pri boljši skupni ribiški politiki in bi zaščitilo tudi pomorske živali in ptice. Hvala lepa, Peter. Direktiva o morskoj strategiji obsežan je i zahtjevan akt koji je ključan u provedbi usklađene politike države. Hvala lepa. Tudi tukaj torej je potrebno povedati, da je potrebno usklajevati politike Evropske unije na trajnostni način. Še prav posebno, kar se tiče pomorskega okolja. Kar se tiče upravljanja staleže rib, je pomembno povedati, da je potrebno zagotoviti zaščito teh rib. Še prav posebno v tem trenutku, ko lovimo preveč rib prek trajnostnih meja gremo in ne spoštujemo trajnostnega pristopa. Če tega ne bomo zagotovili, ne bomo dosegli cilja dobrih okoljskih pogojev do leta 2020, prav tako pa ne bomo mogli zagotoviti trajnostnega razvoja tega pomembnega sektorja naše industrije, ki zagotavlja prihodnost naslednjih generacij. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo KADEK. Obveznost istovarjanja. Gospod Bogovič, minuta. Podprl sem to poročilo, ki prinaša eh, razlahanje pravil za eh, obveznosti ribičev pri istovoru. Eh, E, ta obveznost je določena sedaj samo za leto dva tisoč petnajst praksa kaže da je tudi pri teh izvajanju te direktive cela vrsta e, težav zato se strinjam s tem da bo potrebno biti pri pripravi novega dokumenta ki bo veljal od leta dva tisoč petnajst naprej zelo skrben in slediti in poslušati tudi ribiče. v ribiških državah kakršna je tudi slovenija kjer na leto lovimo zgolj nekaj sto ton morskih rib postajajo take uredbe taka pravila na področju ribištva veliko breme in v veliki meri tudi onemogočajo ribolov ki je tudi del naše turistične ponudbe zato je potrebno biti pri takšnih uredbah zelo pazljiv. Gospa Šojdrova, dobi besedo za minuto, prosim. Ne, e, mesto predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem hvaležna za priložnost, da lahko podam svoje mnenje o tem poročilu, ki ga je danes podprla velika večina Evropskega parlamenta. To zadeva korake, ki sledijo izvajanju bolonskega procesa. Kristina Ujbacka je to pripravila in rada bi se ji izredno zahvalila za pripravo tega obsežnega poročila in za dobro sodelovanje z njo. Žal se o tem nismo na plenarnem zasedanju mogli ustrezno pogovoriti. To poročilo pravzaprav samo krepi možnosti za financiranje na strani Evropske unije, zato da bi izboljšali kakovost visokega šolstva kot del evropskega območja visokega šolstva. Poročilo je bilo tudi pripravljeno glede na prihajajočo ministersko konferenco o bolgonskem procesu, ki bi naj bila maja v Erevanu. To je torej tudi mandat za to ministersko konferenco. Zato bi se rada zahvalila kolegom za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Balco, minuta. Hvala lepa gospod predsedojoči. Pred 15 leti se je začel uspešen proces bolonske reforme. In od tega poročila smo pričakovali, da bo orisal tudi, kje je ta proces bil uspešen, kje ne, kakšne pomankljivosti še obstajajo. Pa nam to ni uspelo. Zato bi bilo zelo pomembno in tega poročila ni pokazalo, kako bi lahko okrepili konkurenčnost. Velika težava je bila, da dobro delujoči dualni sistem eh, na področju visokega šolstva uničen s tem reformnim procesom. Potrebno se je posvetovati zato, da bi torej zmanjšali upor proti bolonskemu procesu potrebno je izvesti spremembe in zagotoviti dobro oceno. Hvala lepa. Ocenim. Hvala lepa. Gospod Marjas, minuta. Hvala lepa. Glasoval sem proti poročilu o izvajanju bolonskega procesa, kaj ti gre za to, da se v bistvu javni značaj visokošolskega sistema v državah članicah slabi. Gre za privatizacijo, čeprav je izobraževanje javna dobrina. Tudi visokošolstvo je javna dobrina. Bolonski proces bi naj prispel k izboljšanju položaja na področju zaposlovanja v Grčiji, pa ni tako. 2 odstotka prebivalstva. je bilo še prav posebno prizadetih in potem memorandum, ki bi naj olajšal razmere na jugu, ni vodil do ničesar. Hvala lepa. Maletič, minut. Hvala lepa. Maletič, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Glavno sporočilo tega poročila je, da potrebujemo reformo bolonskega procesa in da moramo razviti nov izobraževalni model. S tem se strinjam. Bolonski proces se je začel leta 1999 in ga danes eh, izvajo v 47 državah. Proces se je začel zato, da bi izboljšali kakovost in standardizacijo visokega izobraževanja in omogoča priznavanje diplom in certifikatov študentov in profesorjev po vsem eh, območju, ki ga pokriva. Mislim, da je treba okrepiti sodelovanje med univerzami, če hočemo izboljšati kakovost. Če si ogledamo rezultate 15-letnega dela v okviru bolonjskega procesa, lahko ugotovimo, da je prišlo do boljše organizacije visokega izobraževalnega sistema in boljšega primerjanja v državah članica. Vendar še vedno obstajajo nekatere težave. Neustrezno je ta proces povezan s potrebami na trgu, zato ga je treba hitro izboljšati. Domnul Zver, un minut. Hvala lepa. Gospod Zver, minuta. Uh, Ma scusate, doamna Zaborska. O, se upravičujem, gospa Zaborska najprej, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Primerljivost visokošolskih sistemov in premagovanje jezikovnih ovir ustvarja priložnost za veliko mladih, ki lahko bolje izkoristijo izobraževanje, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Skupaj sporočevalko bi rada izpostavila povezavo med bolonskim procesom, raziskavami in programom Erasmus. Zato to poročilo podpiram. Visoka stopnja brezposobnosti med mladimi diplomiranci pa naj ne bi bila naj ne bi bil razlog za nediskriminatorno podporo vsem študijskim smerem težko je najti delovno mesto, tako se zdi. Kakovost izobraževanja pa se tudi niža in zmanjšuje. Tehnologija nas ne bo vedno reševala, vedno moramo najti pravo povezavo tudi s človeškimi biti in zato morajo tudi torej, ljudje biti bolje obravnavani. Gospod Zver, sedaj minuta. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Dovolite, da se na tem mestu zahvalim poročevalki, ki je pripravila eh, zelo dobro poročilo o napredku bolonskega procesa gospe ybacki eh, in tudi eh, način dela ki je eh, bil vpeljan pri pripravi poročila je bil zelo korekten sodelovali smo tudi drugi poročevalci v senci pri besedilu. mislim da je prav da se o bolonjskem procesu nekoliko več govori. v ponedeljek zvečer ni bilo veliko prostora namenjenega temu in prav je da lahko v okviru obrazložitve glasu povemo Eh, kakšno besedo o tem. bolonjska reforma je ena najpomembnejših reform ki je prerasla meje evropske unije in eh, če bomo nadaljevali z njo tako kot smo začeli eh, sem prepričan da bomo v prihodnosti zmanjšali velik prepad med tistim kar producira univerza danes in tistim kar potrebuje trg. Hvala lepa, gospa Forenca, minuta. Grazie, presidente, io. Hvala lepa, predsedujoči. Glasovala sem proti poročilo na lastno pobudo kolegice, kajti 15 let po uveljavitvi bolonskega procesa potrebujemo resni, resno, natančno poročilo, natančno analizo. Tega pa tu ni. Tukaj manjka zelo pomembna točka v tem poročilu. Namreč ekonomski vidiki, ki jih lahko opazujemo v okviru ekonomskih reform. Tukaj, na primer, mislim tudi na italijanski univerzitetni sistem, ki ga je najprej prizadelo vrčevanje Tremontija in potem kasneje še drugi vrčevanje ukrepi in je uničen. Boži sem doživela, da ni dovolj sredstev za raziskave na univerzah. Potrebujemo novo usmeritev na tem področju. Vsi morajo imeti pravico, da lahko študirajo in to brezplačno in da tudi raziskujemo več. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Venta. Evropski film v digitalni dobi, gospa Šojdrova, minuta. Mesto predsedo. Hvala lepa gospod eh, podpredsednik. Vesela sem, da je Evropski parlament sprejel to poročilo o evropskem filmu v digitalni dobi. Kaj ti filmi predstavljajo kulturno dediščino, pa tudi predstavljajo dobro ekonomsko podlago za razvoj. Evropski parlament vidi filme kot eh, prostor za srečevanje neodvisnih manjših filmskih podjetij. Ne smemo pozabiti tudi na to, da državljani dobro poznajo filme, so izobraženi na tem področju. Podpiram tudi Evropski filmski forum, kajti to prispeva k razvoju filma, ustvarjalce pa razvoj filma skrbi. In ne nazadnje, to poročilo podpira tudi vedno večji prestiž, ki ga dobiva Lux nagrada. Hvala lepa, gospod Marijas. Minuta. Hvala lepa. Kar se tiče tega poročila, moram reči, da sem zelo vesel, da smo ga obravnavali, ker gre to za kulturno in finančno dobrino in lahko pomagajo evropskemu gospodarstvu, istočasno pa tudi zagotavljajo delovna mesta v državah članicah Evropske unije. kljub dejstvu, da smo veliki ustvarjalci filmov v Evropski uniji, pa moramo tudi reči, da je trg eh, zelo razdrobljen na nacionalne manjše trge. Tako da moramo spodbujati širši doseg tojih filmov. Potrebno pa je povedati tudi, da smo s programom Media spostavili nove vire financiranja. Zavarovati moramo majhne in srednje velike kinematografe, še prav posebno na periferiji, pa tudi kinematografe na prostem, ki delujejo poleti v Grči. Hvala lepa, gospod Neko, minuta. Spoštovani Eh, gospod predsedujoči, gre za enega največjih izzivov, eh, kar zadeva filmsko industrijo, ki je v tem, da se zagotovi učinkovitejšo promocijo evropskih filmov. V ZDA je proračun eh, v ta namen 50 odstotkov skupnih proračunskih sredstev za realizacijo filma, v Evropi pa le en odstotek v ta namen. In to je razlog, zakaj pozivamo pozivam eh, članice, da bolj koristno eh, bolje izkoristijo sredstva, ki so na voljo eh, v Evropski uniji za distribucijo dediščine na tem področju in tudi arhivov potrebno je spodbujati kulturo in poznanje, eh, poznavanje eh, te kulture, zato da lahko mladi eh, se zanimajo za kulturo in za filmsko umetnost. Hvala. Zahvaljujem. Hvala. Hvala. Podatki za leto 2014 kažejo, da v Evropi prikazujemo dvakrat več ameriških kot evropskih filmov. Evropske filme v glavnem gledajo v državi, v kateri so nastali. Nujno je okrepiti evropsko filmsko industrijo in ti podatki so res alarmantni. Razvijati moramo kvalitetne inštrumente financiranja za to. Eden od virov financiranja je program Evropske unije Kreativna Evropa z proračunom 1,5 milijarde evrov. Vendar to ni dovolj za celotno filmsko industrijo Evropske unije, pa tudi za celotni kulturni sektor je, eh, so ta finančna sredstva namenjena. Iz tega financiramo nove filme, iščemo partnerje in organiziramo promocijo izven meja Evropske unije. Tisoč filmov na leto se s tem programom financira in vesela sem, da so uporabniki sredstev iz Hrvaške na tej podlagi uspeli uh, izvesti štiri projekte. Treba je tudi pri uh, okrepiti javno zasebno partnerstvo za eh, financiranje tega sektorja. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Köstinger, nova gozdarska strategija Evropske unije. Gospod Bogovič, minuta. Eh, čestitam kolegici Elizabet Köstinger za odlično poročilo eh, in <clears throat> tudi za sprejem tega poročila, ki sem ga z veseljem podprl. Eh, gozdarstvo lesarstvo sta zelo pomembne panoge še posebej v takšnih deželah kjer imamo z gozdovi pokrit velik delež površin. slovenija sodi v skupino držav treh držav z največjo pogozdnatostjo preko šestdeset ustvarjeno je več kot tri pet delovnih eh, pet milijona delovnih mest v področju gozdarstva gozdarstvo in pa les pa je tudi eden od ključnih obnovljivih virov in pripomore k trajnostnemu razvoju eh, celotne evrope. Eh, pomembno je tudi da je v strategiji poleg eh, gozdarske pomembno vzpostavljena tudi okoljska nota in tudi pomen lesarstva kot gradbenega materiala in tudi sicer lesa kot materiala ki se uporablja v gradbeništvu industriji in ustvarja cela vrsta novih delovnih mest. <clears throat> Ja. na začetku sem želel podpreti to strategijo, vendar pa na koncu je nisem, sem se vzdržal. Kajti nekateri predlogi sprememb so bili potrjeni, nekateri predlogi sprememb podbora ENVI in po mojem mnenju in mnenju čeških strokovnjakov, preferirajo okoljske vidike zaščite gozdov proti interesom lastnikom, ki morajo imeti priložnost, da preživijo, ustvarijo ustrezen zadosten dobiček iz prodaje lesa. Zato tega nisem mogel podpreti. Na Češkem imamo Združenje zasebnih lastnikov gozdov in posvetoval sem se z njimi. Ugotovil sem, da bi bilo potrebno najti boljši kompromis med izkoriščanjem gozdov in interesi lastnikov gozdov. Samo ustrezna uravnoteženost lahko pomeni strateški razvoj gozdov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Picula. Minuta. Hvala. Evropska unija ni pristojna za skupno eh, gospodarsko strategijo, vendar kljub temu lahko vpliva na nacionalne gospodarske strategije. Dosti krat eh, je neustrezno izkoriščen eh, gost in les v naših državah članicah in mislim, da bi ta strategija morala zlasti posvetiti veliko pozornost eh, zaščiti gozdov. Samo trenutek nimamo angliškega tolmačenja. Samo trenutek, če počakate, prosim, gospod Tonino. Da. I, I think you know now. Mislim, da se daje vse v redu. Lahko nadaljujete tam, kjer ste končali. Lahko začnem še enkrat? Lahko začnem še enkrat? Dobro, če hočete. O, hvala. Torej, če tudi ni pristojna za skupno gozdarsko strategijo Evropske eh, unije, vendar za drugimi politikami lahko vpliva na ta sektor. Eh, les je pomemben vir, vendar ga dostikrat neustrezno izkoriščajo, zato je treba varovati gozdove. Nova gozdarska strategija bi morala tudi poudariti zaščito gozdov. Eh, tako imena kraja gozdov in devastacija na Hrvaškem poteka že desetletja in to je rezultat neustrezne razporejenih pristojnosti med našimi uradi in službami. Nekatere službe načrtujejo v kabinetih politiko, v praksi pa se dogaja povsem nekaj drugega. Danes ne smemo gledati več na gost zaradi dobičkov nova uh, gozdarska strategija EU ne sme imeti samo kmetijske dimenzije. Gozdovi so bolj pomembni, so pljuča Evropske unije, zagotavljajo biotsko raznovrstnost in jih je zato treba zaščititi. Namreč veliko lažje je ustvariti puščavo, kakor gost. Hvala lepa, gospod Marijas, minuta. Hvala lepa. Gozdovi v Evropski niso pomembni gozdarska strategija, pa se mora osredotočati na trajnostnem razvoju gozdov, še prav posebno v tem pomembnem trenutku, ko se borimo proti podnebnim spremembam. Prav tako pa moramo storiti nekaj proti gozdnim požarom, še prav posebno sedaj pred poletjem. Evropska unija mora pomagati financirati boj proti gozdnim požarom Grčiji in drugim južnim državam. Gozdarstvo in gozdovi so pomembni za kakov življenja, pomembni pa so tudi ekonomsko. Vendar pa, če bi naj imeli trajnostno gozdarsko politiko, potem mora ta politika biti usmerjena v prihodnost, izvajena dolgoročno, razmišljati moramo trajnostno. Tega pa ni v tem poročilu nikjer najti, zato sem se vzdržal. Hvala lepa. Uža. Hvala lepa, gospod Neko Minuta. Gorske fonte istočnik na. Gospod predsedujoči, sklad. Eh, je zelo pomemben, kar zadeva gozdove, kaj ti, eh, ta, eh, ti gozdovi so zelo pomembni za vidika eh, biotske raznovr, raznovrstnosti in to je razlog, zakaj moramo zaščititi ne le gozdove, temveč vse tisto, kar je z njimi povezano, kaj ti, če to izločimo oziroma če prihajajo do uničenja, bo to vodilo uh, v zapuščanje, naprimer, planinskih predelov in podobno. Zato pozivam Evropsko unijo in države članice, da pripravijo strategijo za zaščito tega pomembnega potencijala. Evropska komisija mora eh, pripraviti evropsko eh, strategijo, kajti eh, le tako bomo lahko eh, iskoristili celotni ta potencijal. prema odrivosti uma i umskog prostora kako bi se njihova kvaliteta i gospodarski potencijal mislim da je ta strategija pomembna če hočemo ohraniti gozdove za prihodnje generacije. gozdovi so eh, imajo zaščitni učinek za okolje eh, so vir različnih surovin in seveda ustvarjajo tudi eh, boljše klimatske pogoje. Poleg tega so gozdovi vir biotske raznovrstnosti in način gospodarjanja z gozdovi vpliva na kakovost okolja in na zdravje ljudi. Hrvaška ima dolgo zgodovino dobrega upravljanja z gozdovi, zato načrti eh, gospodarjenja in upravljanja z gozdovi morajo še naprej biti v pristojnosti držav članic. Zato se zahvaljujem gospej Köstinger, ki je ta predlog eh, ugradila v svoj, eh, svoje poročilo. Hvala, gospa Maletič, eno minuto. Gozdarstvo v Evropi zaposluje več kot 3,5 milijona ljudi glede na družbeno, gospodarsko in ekološko vlogo gozdov, je zelo pomembno vlagati v raziskave in razvoj v tem sektorju. Treba je vzdržno upravljati z gozdovi, pospeševati njihovo multifunkcionalno vlogo in zaščititi vire. Od biomase, ki jo potrebujemo za proizvodnjo energije, do drugih eh, verov, ki so pomembni. Vendar v ta namen moramo še bolje gospodariti za gozdovi. To poročilo je zelo pomembno za ta sektor, sektor gozdarstva v Evropski uniji. Hrvaška ima že dolgoletno tradicijo na področju upravljanja z gozdovi in zato lahko prispeva k vzdržnemu razvoju tega sektorja kot gonilne sile za gospodarsko rast, za poslovanje in obstoj ruralnih območij. Hvala. Um, Hvala. Sedaj bomo prekinili zasedanje in nadaljevali ponovno o 15. uri. Hvala.